Kolegice in kolegi, začeli bomo zato, ker nas potem čaka skupna razprava v zvezi z imenovanjem Evropskega glavnega toživca, zato bomo pač zdaj začeli. Kolegice in kolegi, imamo skupno razpravo, sodelujejo odbori Libe, Deve in Droa v zvezi z skupno ad hoc delegacijo na medvladno konferenco za sprejetje globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki, bo, ki je bila 10. in 11. decembra 2018 v Marrakešu v Maroku. Linda McEwen je predsednica odbora za razvoj. Hvala, da ste tukaj. Ona je bila osebno na tem srečanju tam, kjer je bil ta dogovor sprejet. Kakor veste, je naš odbor veliko časa in truda vložil v delo na tem dogovoru. Videli bomo zdaj, kaj bi parlament lahko storil v nadaljevanju v zvezi s tem globalnim dogovorom. Pozdravljena tudi Lote Knudsen in pozdravljeni kolegi iz SZD, GD Home. IOM in UNHCR. Hvala za opravljeno delo in hvala, da ste danes tukaj. Ampak še posebej pozdravljena Lote. Ona naše delo spremlja že od začetka. Zdaj pa Linda. Izvolite. Hvala, hvala, Claude. Se upravičujem, da nekoliko zamujamo v napačni dvorani. Smo bili, bili smo v Senegalu, imeli smo misijo za opazovanje volitev, zdaj smo v Bruslju, tukaj je pravo poletje, ampak tukaj je prav tako toplo, kot je bilo v Dakarju. No, lepo je biti tukaj in videti, kako si je sonce. Dobro, zdaj pa poročilo o misiji v Marrakešu. Bila sem predsednica delegacije v Marrakeš v zvezi z globalnim dogovorom o varnih eh, migracijah ter beguncih. Vsi bi morali imeti kopijo poročila pred seboj. Tam je tudi seznam kolegic in kolegov, ki so se odeležili te konference. Prihajali so iz eh, praktično vseh skupin. Parlament je dobro sodeloval. Bili smo na otvoritveni slovesnosti na visoki ravni. Komisar Avromopolos je bil tam v imenu EU. Prav tako smo dobili možnost spregovoriti v drugi seji na visoki ravni. Podali smo tudi izjavo na posebnem dogodku na visoki ravni v zvezi z obletnico sprejetja deklaracije o človekovih pravicah. Prav tako smo se srečali z Mišel Bašle, z ljudmi iz IOM, UNHCR in srečali smo se tudi z drugimi deležniki, med drugim veleposlaniki. Parlament je želel obiskati Marrakeš z tako pomembno delegacijo, zato da bi pokazali, da podpiramo ta dogovor. Kaj ti? Vsi veste, da je bil dogovor pod velikim pritiskom in veliko pozornosti je bilo namenjene temu dogovoru, še posebej strani medijev in zlasti tistih medijev, ki širijo lažne novice. Češ, da naj bi šlo za tajno konferenco v zvezi z spodbujanjem migracij in tako naprej. Veliko je bilo netočnih informacij, ampak nažalost je zaradi tega več držav članic glasovalo proti temu dogovoru na ravni OZN in več se jih je tudi vzdržalo. Na formalnem glasovanju je 152 držav glasovalo za, pet jih je bilo proti. To so bili Čehi, Mačari, Izraelci, Poljaki in Američani. 12 se jih je vzdržalo, med drugim so to bile Avstrija, Bolgarija, Italija, Romunija in Avstrija. Avstrija je takrat celo predsedovala, Slovaška pa ni zabeležila glasu. Torej, procesi na ravni OZN v preteklosti niso bili pozorni oziroma niso bili deležni toliko pozornosti in to kaže, da moramo bolj učinkovito komunicirati o tem, kaj ta dogovor sploh je. ESZD in komisija sta pripravila dobre dokumente in dobre odgovore na pogosto zastavljena vprašanja. Ampak glede na to, kakšno je politično ozračje, je pač po mojem osebnem mnenju bilo veliko netočnih informacij potisnjenih v ospredje. Dobro, kakor veste, je zdaj veliko procesov na ravni OZN pod uh, okrepljenim nadzorom, zato moramo biti res previdni. Dobro, zdaj pa se oziramo v prihodnost tri mesece je že tega. In migracijski dogovor je sprožil proces na ravni OZN in mi predlagamo, da bi parlament sodeloval v teh procesih, tako da bi spremljali izvajanje dogovorov in da bi ti dogovori ostali referenca za prihodnje zakonodajno delo. To bo pomenilo, da bomo obravnavali organizacijske vidike in da bi morda parlament lahko sodeloval na svetovnem forumu za begunce, ki bo potekal decembra 2019. Novi parlament bo moral sprejeti odločitev v zvezi s tem, ampak eh, mislim, da lahko pri načrtovanju naše odbore to že upoštevajo. Po mojem mnenju je bilo zelo pomembno, da je bil parlament prisoten. Številni partnerji tudi iz juga so bili zadovoljni, da je bila Evropska unija tam in da smo pokazali, da podpiramo proces na ravni OZN in upam, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala, Linda. Tudi mi se strinjamo z vašo oceno. Mislim, da je šlo za dobro poročilo o misiji. Nekaj kolegic in kolegov iz te delegacije je tudi v odboru Libe. Hvala za opravljeno delo. Res je, da Se strinjamo torej z vašo analizo. Zdaj pa dobijo besedo naši gosti iz različnih agencij. Najprej Lote Knudsen, ona prihaja iz SZD. Izvolite, približno pet minut. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti Lindy McGavin in uh, ekipi, ki je decembra obiskala Marrakeš. Pripravili ste odlično poročilo, vendar predvsem se vam želim zahvaliti za to, da tako odločno podpirate globalni dogovor o migracijah. Kaj ti to, da ste vi dogovor javno podprli, je bilo zelo pomembno tudi z institucionalnega vidika. Komisar Avromopolus in e SSD se vam zahvaljujemo za to, da res parlament podpira ta dogovor. Ne samo v zadnjem trenutku, kajte takrat se je govorilo o določenih odprtih vprašanjih. Ampak že od samega začetka ste pokazali, da podpirate ta proces urejanja migracij na več ravneh. Hvala Lidi McKeven in tudi delegaciji poslancev, ki so obiskali Marrakeš. Končno je bil ta dogovor sprejet v Marrakešu in potem teden dni kasneje tudi v New Yorku. Zdaj je to sprejeto na ravni OZN. Gre za nezavezujoč dogovor, gre pa za virna vdiha. Nadaljujemo lahko na tej osnovi s pomočjo praktičnih ukrepov in sodelovanjem s partnerji. Potrebujemo seveda dobro komunikacijsko strategijo, kajti zdaj vstopamo v naslednjo fazo nadaljnih ukrepov. Kaj se dogaja? V drugi fazi tečejo priprave v Ženevi in v New Yorku. Zamisel je ta, da bi globalni dogovor moral pomagati izboljšati sodelovanje na mednarodni ravni. Dodana vrednost je v tem, da zagotovi prožen okvir za to, da bi države lahko sodelovali na lokalni, regionalni in tudi globalni ravni. Oblikovanje partnerstev je ključnega pomena pri tem. Sodelovali bi države izvora, tranzicije in destinacije. Zdaj bomo torej dobili okvir, ampak ob tem je treba vedeti, da se veliko dogaja že na ravni EU. Veliko ukrepov je bilo sprejetih v EU na ravni migracij in to mora biti obravnavano kot del nadaljnih ukrepov v zvezi s tem dogovorom. Ampak z praktičnega vidika lahko zdaj vidimo, da v Ženevi obstaja mreža za migracije, ta je zdaj v fazi oblikovanja in to je mreža, ki bo praktična. Namenjena bo temu, da bomo zagotavljali nasvete državam, ki bodo iskale naprimer, strokovno znanje ali odgovore na določena vprašanja. To bo namenjeno državam, ki želijo pač nadaljevati delo na globalnem dogovoru. To delo teče v Ženevi, da bi imeli torej globalno vozlišče, kjer bi pomagali državam na različne načine. Po drugi strani bomo imeli tudi mehanizem financiranja te države, ki jih morda to zanima, bi lahko zagotovile prostovoljne prispevke. Lahko zagotovimo tehnično pomoč, oblikovanje zmogljivosti in tako naprej, kakor je zapisano v globalnem dogovoru. Poleg tega bomo imeli tudi tretji element, ki bo v okviru mednarodne organizacije za migracije. Imeli bomo tudi platformo znanja, kjer bomo zbirali podatke in znanje o migracijah. Vedno govorimo o tem, da potrebujemo podatke, na osnovi katerih bi lahko sprejemali svoje odločitve. To bo pomemben del tega vozlišča. Vse skupaj je še v začetnih fazah, to drži. Pri koordinaciji bo pomagala mednarodna organizacija za migracije ali IOM. Tudi v New Yorku tečejo ukrepi v okviru trenutne generalne skupščine. Naslednji teden bodo tukaj, v Afetu, če se ne motim. V New Yorku bo potekalo praktično delo v zvezi z modalnostmi glede spremljevalnih in nadaljnih ukrepov, kajti namen je ta, da bi ta dogovor bil živ, takoče delo. Zato bodo imeli mednarodni forum za migracije. To bo v bistvu platforma za izmenjavo najboljših praks. In to je pomembno za parlament, šlo bo za pristop, kjer bodo sodelovali številni deležniki. Zamisel je ta, da bi ta forum, ki se bo sestajal vsaka štiri leta. V času med konferencami navezoval stike z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in drugimi forumi, naprimer forum za razvoj in migracije in tako naprej. Sodelovali bi torej z več deležniki, zato da bi lahko pobrali čim več podatkov in informacij in jih potem vsaka štiri leta zbrali ter predstavili na organizirani način. Glavni namen je, da se to obravnava kot proces, ki ga vodijo države. Gre za nenehno delo, tekoče delo, ki je vključujoče, zato da lahko države sodelujejo, kolikor same menijo, da želijo pri tem sodelovati. Mi seveda menimo, da se moramo kolektivno odzvati na ta vprašanja po mojem mnenju, je to vse, kar je treba povedati za enkrat. Hvala, hvala Lote. To je bilo v imenu Evropske službe za zunanje delovanje, zdaj pa IOM. Kakšna je vaša analiza? Ole Hendriksen, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Globalni dogovor je najboljši pristop za upravljanje migracije na ravni držav. Sodelovanje na mednarodni ravni je pomembno, če se želimo spopasti z izzivi. Države bodo prevzele vodilno logo glede izvajanja tega dogovora in vsaka država bo določila svoje prednostne naloge, odločiti se bodo morali, katere cilje bodo poskusili doseči najprej in potem bodo videli tudi, katere dele dogovora bi lahko prilagodili svojemu nacionalnemu kontekstu. In ukrepi so navedeni pod vsakim ciljem, prav tako so navedeni konkretni korake, ki jih je mogoče sprejeti za to, da se dosežejo ti cilji. Vedeti je treba, da so migracije kompleksen pojav, zato v dogovoru pozivamo k temu, da bi imeli mehanizem za krepitev zmogljivosti. Ta mehanizem bo spodbujajo sodelovanje na vseh ravneh in kakor smo slišali od SSD, bo to uh, ustanovljeno na ravni OZN. Trije elementi bodo najprej informacijsko vozlišče, zato da bi lahko izmenjavali najboljše prakse, potem bomo imeli tudi platformo znanja in na koncu bomo imeli tudi še sklad sredstev za to, da zagotovimo finance za projekte v okviru tega dogovora. Modalitete za financiranje bi morale biti v zaključni fazi do konca marca letos. Pričakuje se, da bodo države članice letos opravile osnovni pregled svojih prednostnih nalog. Globalni dogovor pa navaja tudi, da bodo države članice prevzele vodilno logo pri spremljevalnih ukrepih in reviziji. Besedilo je zelo natančno v zvezi s tem in to vključuje tudi mednarodni forum za migracije. In to velja, kako je povedala kolegica iz SSD, namreč to bo primarna medvladna platforma za države, da izmenjujejo napredek na področju izvajanja dogovora. Prva seja bo leta 2022. Trenutno tečejo posvetovanja v zvezi z modalitetami in kolikor vem, naj bi to zaključili še pred julijem letos na regionalni ravni, z začetkom leta 2020, bodo določeni procesi sodelovali pri reviziji dogovora in ta zasedanja bodo potekala v prihodnosti na mednarodni ravni. OZN želi podpirati izvajanje in spremljevalne ukrepe in OZN je na osnovi sklepa generalnega sekretarja sprejel, da se oblikuje mreža v ta namen. In namen te mreže je, da bi poskrbeli, da bo mreža pomagala državam in da bi podpirali koherentne in urejene ukrepe na vseh ravneh, na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, če bi takšni ukrepi seveda zagotavljali dodano vrednost. Prav tako je treba poskrbeti za povezave z OZN, kjer je le mogoče. Mreža bo v okviru OZN in vodil jo bo izvršni odbor. IOM bo sekretarjat in koordinator te mreže in delo že teče v Ženevi v zvezi s tem. Napoteni bodo tudi strokovnjaki iz drugih organizacij. IOM bo pomagal pri tem, zato da bi zagotovili sodelovanje med državami in eh, naše delo ni omejeno samo na doseganje ciljev iz dogovora, zato lahko državam članicam, kot običajno, pomagamo tudi zunaj tega dogovora. Pomagali jim bomo glede upravljanja in drugih vidikov, ne glede na to, ali so države sprejele dogovor ali ne. Parlament pa ima pomembno vlogo pri tem, zato ker morajo politike temeljiti na dokazih in na veljavni zakonodaji. Tudi vi boste govorili o različnih pomislekih v javnosti, včasih boste morali tudi pomiriti strahove. Usporedno s tem imamo tudi globalni dogovor o migracijah in beguncih. Kolegica iz UNHCR bo o tem spregovorila k malu. Dva dogovora sta bila sprejeta usporedno in tudi krepita drug drugega. Pomembno bo, da pomagamo ljudem, ki se selijo, tako bomo najbolje uporabili vire posameznih organizacij in tudi njihovo strokovno znanje, ne glede na to, ali bo šlo za skupino na področju podporo azilu ali v okviru, v okviru IOM. Hvala, zdaj pa UNHCR. Pozdravljeni, Sofi Magenis, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za to priložnost, da se UNHCR oglasi pri vas. Povedati vam želim več o tem, kako stojijo zadeve v zvezi z globalnim dogovorom o migracijah in beguncih. 7. februarja smo izkoristili priložnost, kajti dve velike nevladne organizacije sta imeli pomemben dogodek tukaj. V NHCR-u je bil tam Gede Holm, Gede Defko in tudi Judica Argentini je bila tam. In govorili smo o tem, kaj se dogaja v zvezi z obema globalnima dogovoroma. To je torej priložnost, da še enkrat spregovorimo o tej temi. Poslanci verjetno vedo, da imamo dva dogovora. Jaz bom govorila o globalnem dogovoru o beguncih. Decembra 2018 so države to sprejele, gre za neobvezujočo orodje za to, da se okrepi sodelovanje med državami. To je rezultat dveletnih pogovorov med državami, OZN, civilno družbo in drugimi akterji. Dogovor bo namenjen temu, da zagotovimo robustno podporo državam, kjer živi največ beguncov. Spodbujali bomo naložbe tako strani vlad kot tudi zasebnega sektorja, zato da bi okrepili infrastrukturo in zagotavljanje storitev, zato da bi pomagali beguncem in tudi družbom gostiteljicam. Potrebujemo politike in ukrepe zato, da bodo begunci lahko imeli dostop do izobraževanja in imeli produktivno življenje, ko so v izseljenstvu. Pomagali bomo migrantom in spodbujamo tudi uporabo alternativnih virov energije. Zagotavljamo več rešitev preselitev. Naprimer, podpiramo tudi združevanje družin, vizume in možnosti azila in prav tako menimo, da je prednostna rešitev ta, da se ljudje potem, ko država spet postane varna, vrnejo domov. Imeli bomo globalni forum za begunce vsaka štiri leta. Države bodo tam poročale o različnih ukrepih, naprimer v zvezi z financiranjem, politikami, preseljevanjem in drugimi dobrimi praksami. Prvi forum za begunce bo 17. in 18. decembra v Ženevi. Priprave že tečejo za ta dogodek. Visoki komisar za begunce bo vodil ta forum z še eno državo in eh, imeli bomo tudi plenarno sejo. Imam nekaj minut in povedati želim, kakšne priprave že tečejo za ta forum, zato da bodo poslanci vedeli, zakaj gre. Globalni forum za begunce bo imel tri glavne elemente. Najprej konferenca na ministerski ravni, tam bodo podane zaveze za financiranje in tudi cilji, kako je povedala Lote prej zagotavljanje financ ne velja samo za vlade, ampak tudi za parlamente, nevladne organizacije in druge deležnike. Drugi element bo platforma za izmenjavo najboljših praks. Preučevali bomo možnosti krepitve deljanja najboljših praks in tretjič pogledali bomo, kako bi lahko uh, okrepili doseganje cilje v okviru GCR. Zato, da bi spodbudili čim več financ, bomo imeli sistem so-sponsorstva, zato da bodo lahko akteri delali kot neke vrste šampioni za spodbujanje naložb. In kolikor slišim od kolegic in kolegov iz Ženeve, naj bi vabila poslali danes, prav tako bo sprejet načrt pripravljalnih sej in pripravili bomo tudi dokument v zvezi z smernicami za obljubo finančnih sredstev. Globalni forum za begunce, priprave tečejo, imeli bomo tri pripravljalne seje z državami članicami OZN in drugimi deležniki. Prva seja bo 29. marca, druga 25. junija in tretja 14. novembra. Agendo in dokumente bomo poslali še pravočasno. Prva seja 29. marca bo namenjena temu, da bi imeli razpravo o tem, kako teče eh, proces obljube finančnih sredstev. UNHCR bo zagotovil informacije o tem, kako tečejo priprave na eh, zasedenih odbora tekom leta 2019. Zagotovili bomo povratne informacije in eh, informacije v zvezi z tem bodo seveda na voljo tudi vam v Evropskem parlamentu. In še beseda o informacije. Eh, drugih elementih. Pripravili bomo triletno strategijo za preselitve. Evropski parlament podpira preselitve in sami želimo to strategijo razviti še naprej za obdobje 2019-2021, zato da bi preselitve še bolj razvili. Oblikovali bomo tudi globalno mrežo akademikov in skupino za podpor, podporo azilu. Veselimo se seveda sodelovanja s parlamentom, zahvaljujemo se parlamentu in vsem institucijam EU za podporo tem uh, eh, dogovorom. Hvala. Hvala lepa, hvala za delo, ki ga upravlja UNHCR. Hvala vsem in hvala za to, da ste nam povedali, v katero smer gre vse skupaj. Tukaj so kolegice in kolegi, ki so bili na misiji in še nekateri drugi. Kdaj je javna predstavitev v zvezi z Evropskim javnim tožilcem. O pol štirih, prav. Dobro, potem pa bomo nekaj časa še namenili temu. Najprej Judith, izvoli. Hvala, hvala Lindy McEwen. Odlično je predsedovala naši delegaciji. Strinjam se s tistimi, ki so dejali, da je bilo zelo pomembno, da smo bili tam, da smo pokazali, da je sicer bilo veliko slabega tiska v zvezi z dogovorom iz Marrakeša, ampak vseeno je bilo zelo pomembno, da smo mi bili tam. Všeč mi je bilo, da so si uradniki OZN vzeli čas. Gospa Grabinje, lahko sedete, prosim. Hvala, hvala. Težko sem se zbrala. Lepo je bilo torej, da so pri OZN si vzeli čas za nas. Mislim, da je tako tudi prav. Ampak problem je, kaj storiti zdaj, kako bo razdeljena Evropa lahko nadaljevala delo na tem dogovoru iz Marrakeša. Kako bomo afriškim državam poslali enotno sporočilo? Afriške države nam sporočajo, da težko verjamejo, da smo mi zaupanje vredna stranka, zato ker ne moremo niti soglasno podpisati načel istega dogovora. Dogovor pa govori tudi o tem, da bi sprejeli ljudi nazaj v državah, iz katerih se ljudje izseljujejo. Vse države članice OZN imajo vlogo pri tem. Mislim, da je izziv zdaj v tem, da moramo poskrbeti, da bo dogovor zaživel, vedoč, da Evropska unija ne kaže podpore, ki bi jo morala pokazati. Če želimo govoriti z Mjanmarjem o tem, kako obravnavati rohingice, potem je orodje, ki ga lahko uporabimo, ta dogovor iz Marakeša. Ampak kot evropejci smo videti res neumno. Avstrijci so se vzdržali, ampak večina vzdržanih glasov in tisti, ki so bili proti, smo bili evropejci. ZDA, Izrael in mi. Hvala, Judith. Enrique. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem za vse informacije, ki smo jih dobili hvala za upravljeno delo, hvala tudi SSD in hvala agencijam OZN. Hvala OZN nasploh, v bistvu zato, ker smo zahvaljujoč njim dosegli napredek na obeh dogovorih. Nadaljeval bi tam, kjer je zaključila gospa Sargentini. Zadnja seja v Marrakešu je bila precej žalostna za Evropski parlament, kajti Evropski parlament je vedno podpira oba dogovora. Poskusili smo poskrbeti, da bi se naš glas slišal. To so izzivi, ki niso pomembni samo dan danes, ampak bodo pomembni tudi v prihodnosti. To bo vplivalo na svet v celoti, ne samo na tiste države, iz katerih prihajajo migranti in begunci na naše obale. To je pojav, ki obstaja na vseh kontinentih in res je, obstajajo deli sveta, kjer so dogodki mnogo bolj napeti kot na mejah EU. Ampak Nekatere države članice EU so sledile američanom, druge pa so popustile pod notranjimi pritiski zaradi homofobije, ksenofobije in tako naprej. Na koncu torej nismo dobili stališča EU in po mojem mnenju to kaže na pomankanje solidarnosti. To sem želel izpostaviti in parlament v trenutnem mandatu ne bo več imel možnosti videti, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju, ampak poslati moramo sporočilo naslednjemu parlamentu. Namreč, mislim, da je dejansko treba ukrepati poskrbeti je treba, da bodo države članice spoštovali zaveze, ki so jih sprejele tekom pogajanj, ne glede na to, da dogovora nista zavezujoča. Migracije, begunci, prosilci za azil, to so pojavi, ki nas bodo spremljali vsaj še generacijo. Hvala, Cecil Kenge. Grazie, Claude. Hvala lepa, Claude tudi jaz se zahvaljujem za informacije, ki smo jih prejeli danes. Ampak rada bi povdarila, kako zelo pomembno je, da je Evropski parlament prisoten, zastopan v Marakešu. Vedno smo zastopali eh, to usmoritev, eh, še pomembnejše pa je to bilo na tisti dan, eh, ko smo se odločili o tem postopku. Rada bi dodala k temu, kar so, kar so povedali kolegi pred menoj. Da, če tudi smo sedaj v trenutku politične krize, mislim, da moramo okrepiti vlogo Evropske komisije. Vemo, da to ne bo lahko, ampak eh, zelo pomembno bo, eh, da Evropska unija ponovno vzpostavi svojo mednarodno vlogo. In eh, tukaj je pomembna eh, še prav posebej Evropska komisija v eh, trenutku, ko se države članice ne znajo uskladiti. Mislim, da je to zares zelo, zelo pomembno, kajte mi kot Evropski parlament pri vsem skupaj seveda pomagamo, spremljamo ta postopek in vse inštitucije trenutno le spremljajo postopek in eh, Evropska komisija mora počasi ponovno prevzeti svojo vlogo. Rada pa bi izpostavila tudi vlogo Evropskega parlamenta. Evropski parlament eh, mora prejeti aktualne informacije in mora biti prisoten pri vseh pomembnih korakih, kajti močno smo si prizadevali eh, na področju priseljevanja ko je šlo za uh, mednarodni pakt uh, za migracije, kakor tudi, ko je šlo za uh, begunska gibanja v Evropi. Torej, potrebno je povezati vse zakonodajne svežnje in uh, na ta način moramo pokazati, da uh, tudi konkretno skrbimo za spremembe. kar zadeva pakt za priseljence, mislim, da ne moremo v središče postaviti dublinske uredbe, tudi ne v Evropski uniji. Čeprav gre tukaj za notranje zadeve, pokazati moramo, da smo pripravljeni konkretno spremljati eh, ta eh, postopek. Zelo pomembno pa je tudi nadaljne spremljanje, pri čemer pa more vedno pomembno vlogo igrati Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala lepa. Cecil, torej zakonodajna razprava poteka usporedno s tem. Eh, kolegi, ali bi še kdo želel besedo? Preden se vrnem k Lindi. Ne, eh, potem pa Linda, hvala lepa tudi za vašo disciplino, kajti imamo težave s časom. Hvala lepa vsem kolegom, ki so izpostavili, kako zelo pomemben je ta postopek. Enrique Guerrero je rekel, da so migracije tema, s katero se bomo dolgoročno ukvarjali in zaradi tega ne moremo imeti zgolj kratkoročnih politik. Lute Knudsen bi rad zastavila vprašanje v povezavi z poročili v britanskih medijih ta teden. In sicer v povezavi z poročilom Afriške unije ki govori o tem, da ne želijo sodelovati z Evropsko unijo glede migracij, še prav posebej, kar zadeva regionalne platforme za izkrcavanje. Torej, v britanskih medijih eh, smo brali o tem eh, ta vikend, ali lahko kaj več poveste o tem, gospa Knudsen, ali pa nam lahko morda kasneje kaj poveste o tem, ne želim vas sedaj spraviti v neprijeten položaj, ampak vem, da je potekala eh, razprava. Eh, tudi z eh, predsedniki eh, vlad in držav. A imate mogoče kakšen komentar? Ne vem, ali bi kateri izmed naših gostov rad odgovoril na pripombe, ki so bile podane. To je posebno odvisno od vas, nismo določili natančnega formata. Ali želite ali ne? lahko zaključimo razpravo, mislim. No, torej, mislim, da je šlo za to, da uh, slišimo poročilo. N ni bila načrtovana razprava. In rad bi se zahvalil uh, Lindi in vsem kolegom, ki so uh, bili na, masi, na misiji v uh, Marakešu. Hvala lepa vsem kolegom iz odbora Deve, pa tudi iz odbora Droj. Uh, Hvala lepa tudi vsem kolegom iz odbora Libe, ki so pri tem sodelovali in pa vsem koordinatorjem in sekretarijatu. Rad bi se zahvalil tudi službi za zunanje delovanje UNCHR, eh, kajti vem, eh, da je bilo potrebnih veliko prizadevanj in vsi moramo sodelovati tako, da bomo zares zagotovili dodano vrednost. Judith sem povsem razumev, da se zadeve ne odvijajo najbolje, da ne smemo eh, zamuditi priložnosti. Torej mislim, da je bilo dobro, da smo imeli to razpravo in najlepša hvala. Linda bi rada eh, podala še obvestilo kolegom iz odbora za razvoj. Naš odbor bo nadaljeval z delom ob 15.45 v 6Q2, torej dve nadstropi više. In Klot, na koncu naj povem, da je to najbrž zadnja skupna eh, seja. Ne vem, nisem povsem prepričana kaj ti razprava o brexitu se nadaljuje eh, pri nas doma. Eh, in eh, če je to bila zadnja seja, se bi rada zahvalila odboru Libe za odlično sodelovanje in pa tudi zaposlenim v odboru Libe. Hvala lepa, tudi mi se vam zahvaljujemo, cenili smo sodelovanje z vašim odborom pri tej temi, pa tudi pri številnih drugih. Juho bom. Najlepša hvala, kolegi. Ob 15.30 se bo pričela potem predstavitev eh, in sedaj bomo naredili kratek odmor.